bo konkretizirala tudi v Astani. Pripričani ste lahko, da bo Evropska unija prevzela svojo odgovornost. Hvala. Hvala lepa. Tako, zaključili smo razpravo. Jutri bomo glasovali o resoluciji. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Gre za poročilo Agustina Diaza de Mera Garcia Consvegre. Gre za spremembo uredbe številka 539 skozi 2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zvonajnih meja imeti vizume. Naj pozdravim komisarko Malmström. Lepo, da ste z nami na našem polnočnem zasedanju in kar predajam besedo poročevalcu. Prosim, gospod Consuegra. Muchas gracias, señora comisaria. Saludo también. Hvala lepa, gospa komisarka. Naj pozdravim vašo odlično ekipo. Uredba 539-2001 ima seznam tretjih držav, ki morajo imeti vizum pri prehodu zonanih meja EU. Imamo tudi države, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Predlog spremembe te uredbe ima tri glavne cilje. Najprej, da bi dali Tajvan na pozitiven seznam, da bi Trinidad Tobago, St. Vincent, Dominikano, Marshallove otoke, Palau, Makronezijo. In da bi poštevali tudi severno-marijanske otoke. To ni težava, kaj ti vemo, da so ti državljani državljani ZDA, kar se zahteve po tem, da bi to prenesli na pozitiven seznam. In komisija reka, da ni smiselno odpraviti vis in strinjamo se. Kar se Tajvana tiče, pa lahko rečemo, da je azijski otok doživel demokratični, gospodarski in socialni premik. Videli smo razvoj demokratičnih institucij od prvih predsedniških volitev. Predsednika volijo Tajvanci vsaka štiri leta. In potem imajo tudi parlament Juan, ki ima 113 poslancev. Gospodarsko gledano ima Tajvan enega najvišjih BDP-jev na svetu, okrog 30 tisoč dolarjev na glavo. Brezposelnost je znašala 5,2 odstotka junija 2010, kar je približno polovična raven EU. Prav tako so dosegli okrog 13 odstotno rast in v prvi polovici leta so imeli trgovinski presežek 13 milijard dolarjev. Po IMF lahko gospodarsko gledano uvrstimo Tajvan na 25. mesto na svetu. Naj vas spomnim, da je leta 1950 Tajvan bil revnejši kot Ghana, Uganda in eh, Demokratična republika Kongo leta 60 do leta 1960 je bil odvisen od osnovnih kmetijskih proizvodov, bolj kot Kenija, naprimer, in Libanon. Sedaj pa je več kot 97 odstotkov izvoza na tuje. In to pomeni, da Tajvan ima zelo malo tudi migracije, nicela 6 odstotka, zato je verjetnost nezakonitega priseljevanja Tajvana izredno majhna, skoraj da nična. Kar se podatkov Evropske komisije tiče, med letoma 2006 in 2008 je bilo samo 45 nezakonitih prebežnikov z Tajvana v EU. Kar se potovalnih dokumentov tiče, pa naj povem, da imajo elektronske potne liste in da imajo vse potrebne elemente za boj proti poneverjanju in izpolnjujejo vse zahtevne kriterije mednarodne, mednarodnih organizacij. Nekateri prebivalci Tajvana, ki prebivajo v tujini, pa potrebujo predhodno eh, dovoljenje za bivanje na Tajvanu, če želijo se vrniti na Tajvan. Želimo si, da bi bilo tako tudi za vstop v EU. Cipr, Romunija in Bulgarija morajo še vedno imeti vize za vstop na Tajvan. To pa bi naj spremenili jutri, 11. novembra. To je ključna zaveza, ki bi naj bila sporoščena parlamentu, svetu in komisiji, ko bodo to uredili. Pa seveda tudi stalnim predstavništvom teh držav. Zato, gospod predsedojoči, in zaradi drugih razlogov, katerih bomo še slišali, mislim, da moramo odpraviti vizume za Tajvan, kot sta Irska in Združeno kraljestvo storili že lani. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kovačev, minuta v imenu odbora AFET. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Dobro večer, gospod Malmström. Pozdravljam poročilo gospoda Diaza Demere. Odnosi med Tajvanom in Kitajsko so po dolgem času spet pozitivni, imajo neposredne lete in gospodarsko sodelovanje in uh, eh, sporozum o tem se, že, se je že uveljavil. Odnosi med Tajvanom in EU so tudi pozitivni. Imamo veliko izmenjavo gospodarsko in akademsko. Zaslužki na Tajvanu so na ravni Južne Koreje in Japonske. Glede teh pozitivnih trendov In zaradi tega moramo povedati, da podpiramo poročilo, da bi odpravili vizume za prebivalce Tajvana. Kot pa je zapisano poročilo, pričakujemo, da bo še prej Tajvan sprostil vize za vseh 27 držav članic. Vizumski režimi, pa tudi konzularna pravila, pa ne prejudicirajo statusa teritorijev po mednarodnem pravu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa komisarka Malmström, še mnenja komisije. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Predlog, da Tajvano vrstimo na pozitivni seznam, je komisija že sprejela 5. julija letos. Tajvan je visoko razvita, stabilna demokracija in izpolnjuje vse potrebne tehnične zahteve. Predlog je. Rezultat periodičnega pregleda vizumskega seznama na podlagi predlogov držav članic komisija oceni nekaj kriterijev, naprimer migracije, javna politika, vzajemnost, regionalna koherenca in koherentnost ter odnose z Evropsko unijo. Okrepiti moramo regionalno koherenco v jugovzhodni Aziji. Druge podobno razvite države Hongkong, Makao, Japonska, Južna Koreja in Singapur so že na seznamu držav, ki ne potrebujejo vizumov. Seveda pa moramo upoštevati tudi odnose med Tajvanom in Kitajsko. To je vedno boljše, kar dokazujejo neposrednji leti in sporozumijo o gospodarskem sodelovanju, kakor je povedal poročevalec in gospod Kovačev, Združeno kraljestvo, Irska, Nova Zelandija, so že omogočili brezvizijsko podovanje tajvanskim državljanom, Kanada pa bo kmalo začela to izvajati. Seveda, vsaka opustitev vizumov za tajvanske državljane, mora biti deležna ustreznih nasprotnih ukrepov. Številne države Evropske unije sodelujo s Tajvanom in Tajvan se je zavezal k temu, da bo zagotovil brezvizumsko potovanje za vse državljane EU, tudi Romuni, Ciprčani in tisti, ki še niso na pozitivnem seznamu, torej od jutri naprej. Zato predlagam, da kupite karte. Tajvan bo podaljšal tudi obdobje bivanja v Tajvanu do 90 dni od začetka veljavnosti opustitve vizumskega režima. Predlog zajema tudi izbris otokov, severno-marijanskih otokov iz negativne, negativnega seznama, kajti oni so del združnih držav Amerike. Tako bi lahko združili ljudi, študente, raziskovalce, običajne ljudi, poslovno skupnost, raziskovalce in druge. Mislim, da je to zelo pomembna odločitev, odločitev, ki jo bomo sprejeli. Postopkovno je to postopek soodločanja, kakor veste, z veseljem pa vam sporočam, da so države v svetu že izrazile podporo temu in kolikor vem, zahvaljujoč delu poročevalca in poročevalce v senci, tudi parlament to podpira z veliko večino, zato upam, da bo glasovanje potekalo ugodno jutri. Samo en predlog spremembe je k predlogu komisije, to je predlagal svet in parlament, kar zadeva 60 tisoč izključenih Tajvancev. Poročevalec držav članice in svet so bili mnenja, da ti ljudje potrebujejo predhodno potrditev z Tajvana, da lahko vstopijo v državo. Zato bi bilo logično, da to kategorijo ljudi izključi iz postopka opustitve vizumskega režima. Komisija to sprejema. Zahvaljujem se poročevalcem in poročevalcem Sence za izjemno podporo ter dobro sodelovanje na tem dokumentu. Zato sem prepričana, da bomo zelo dobro vzajemne rezultate lahko vključili v dobro odnose, ki jih že imamo, naprimer turizem in trgovina. Tako bodo vse strani imele kaj od tega. Hvala. You, give... Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Papa Nikolaus za dve minuti, govoril bo v imenu skupine ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi seveda tudi sam čestital poročevalcu in vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Delo, ki ste ga upravili, je res izvrstno. Opustitev vizumskih zahtev za tajvanske državljane je korak v pravi smeri. Uspelo nam je preseči kar nekaj pravnih ovir, zaradi katerih številne države članice še niso priznale Tajvana, zahvaljujoč načelu vzajemnosti, pa državljani Evropske unije sedaj ne bodo več bili dolžni imeti vizuma, če bodo želeli stori, stopiti v Tajvan. To velja za vseh 27 držav članic. Izognili smo se tudi možnim negativnim odnosom s Kitajsko. Kolegice in kolegi, če mi dovolite, bi podal še par splošnih pripomb. Nedavno smo bili vsi priča terorističnim napadom, naprimer pošiljanje pisemskih pošiljk z eksplozivom iz Grčije v druge evropske prestolnice. Te pošiljke so pravzaprav prihajale iz Jemna, kar pomeni, da je grožnja vse povsod prisotna in da ne izbira sredstev. Evropski državljani morajo vedeti, da Evropska unija omogoča poenostavljen vstop na ozemlje Evropske unije tudi državljanov iz tretjih držav, med drugim tudi državljanom Tajvana. Vendar se morda kdo pri tem sprašuje tudi, ali morda s tem ne ravnamo preveč tvegavno. Dejstvo pa je, da moramo zelo jasno pojasniti, da imamo na voljo ustrezne mehanizme, ki omogočajo, da državljanom še vedno zagotavljamo varnost. Prav zaradi to vrstnih mehanizmov in predvsem zahvaljujoč mehanizmu za izmenjavo podatkov lahko zagotavljamo to vrstno varnost in se soočamo s težavami, ki ste jih že omenili. Vesel sem, da smo sprejeli odločitev, ki smo jo sprejeli. Tu nikakor ne gre za to, da bi kogarkoli ogrožili. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospod Fojem za dve minuti. Hvala lepa, spoštovani um, predsednik, komisarka, kolegice in kolegi. Zahvalila bi se najprej poročevalcu za odlično upravljeno delo tajvan je lahko zgodba o uspehu ravno sem se vrnila z obiska tega otoka ki ima z evropsko unijo sklenjenih že več sporazumov o sodelovanju. sedemindvajseterica je največja vlagateljica v tajvansko hitro rastoče gospodarstvo letos bo gospodarska rast po napovedih dosegla skoraj devet odstotkov brezposelnost je manj kot šestodstotna. odprava vizumov za tajvan bo okrepila gospodarske in politične odnose z unijo povečala investicije in omogočala mobilnost posebej mladih in študentov. največja grožnja za tajvan kot smo slišali je še vedno kitajska vendar so v zadnjih letih odnosi s kitajsko se nekoliko otoplili zlasti na gospodarskem področju. tajvan ni splošno mednarodno priznan priznala ga ni tudi evropska unija vendar lahko že danes na otok brez vizumov potujemo državljani štiriindvajset članic v kratkem pa bo tajvan vizume odpravil še za bolgarijo romunijo in ciper. tajvanska vlada je sprejela vrsto pomembnih ukrepov za varnost potnih listov kar smo se lahko prepričali na licu mesta med obiskom urada za izdajo dokumentov oblasti nimajo težav z nezakonitim priseljevanjem nezakonito trgovino z ljudmi in blagom v mestih ni organiziranega kriminala in ljudje so z življenjem na splošno zadovoljni. v zadnjem letu je unija odpravila vizume za pet držav zahodnega balkana. ta ponedeljek so ministri sprejeli pomembno odločitev za albanijo in bosno in hercegovino kar je zelo pomembno sporočilo posebej tem državam ki trkajo na vrata unije da imajo jasno evropsko perspektivo svobodno potovanje je temeljna človekova pravica in prepričana sem da je to edina prava pot tudi da tajvan uniji ne predstavlja grožnje zato vas kolegice in kolegi pozivam da jutri odpravo vizumov odločno podpremo in ljudem s tajvana omogočimo svobodno potovanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sedaj imamo kritje za državljane tretjih držav, ki potrebujejo vizume za prehod naših zonanih meja. Imamo pa še en seznam in sicer seznam ljudi, ki so oproščeni te zahteve. Te sezname je treba neprestano pregledovati in prilagajati glede na to, kako se spremenjajo razmere v državah opustili, oziroma začeli smo postopek opustitve vizumov za Albanijo in Bosno in Hercegovino, sedaj pa smo začeli ta postopek tudi za državljane Tajvana. Gospod predsedujoči, povedati želim, da smo imeli zelo temeljit postopek v zvezi s Tajvanom. Tam obstaja močna civilna družba, krepijo se tudi javne pravice in svoboščine, tako se je tudi politična stabilnost povečala ne zahtevamo vizumov za druge države v tej regiji. Zato mislim, da bomo tako bolj koherentni. Kar zadeva Tajvan, Tajvan ne, Evropske unije ne predstavlja nobene grožnje. Če bomo odpravili vizumske obveznosti, bomo izboljšali gospodarske odnose, tako se bomo tudi zbližali na področju kulture in raziskav. To je pomembno za nas vse. Več let so imeli politiki V Tajvanu težave s potovanjem v Evropsko unijo celo kot zasebni potniki. Bali so se namreč, da bi lahko naleteli na politične težave s Kitajsko, če bi prišli v Evropo. Danes pa so razmere drugačne. Upam, da bo sporazum, ki ga bomo sprejeli, izboljšal politične stike med nami politiki in Evropsko unijo, pa tudi med politiki v Tajvanu. Nadejam se tudi glob, po globih odnosov s Tajvanom na gospodarskem področju, pa tudi druge. Omeniti pa moramo tudi ideološki napredek. Evropa si prizadeva za odprtost, zato da sprejmemo druge države in želimo si seveda vzajeti to, da imamo odprta urata za druge države. Tako bomo imeli dobiček. Hkrati pa bomo zagotovili tudi boljše in lepše okolje za vse nas. Zelo sem zadovoljna s tem sporozumom, gospod predsedujoči, in vesela sem, da bomo kmalo o tem glasovali. Hvala lepa. Hvala, naslednji je čelostanek za EKR. Izvolite. Hvala lepo, gospod predsedujoči, gospod komisarko. Prav gotovo veste, da ste dobro prijatelji za Tajvana, tudi ko ste bili evropska poslanka. Sedaj sem predsednik delegacije Evropskega parlamenta za prijateljstvo s Tajvanom. Seveda sem vesel v imenu naše skupine, da lahko pozdravim dejstvo, da bodo tajvanski državljani kmalo lahko vstopali v šengensko območje, ne da bi potrebovali vizum v evropskem žargonu lahko rečemo, da bomo priklicali vizumske obveznosti. Moja država je sicer zuna šengenskega moča, tako tudi Tajvan, ampak mi smo jim že pred letom in pol dali možnost potovanja brez vizumov. Lahko pa povem, da so naše izkušnje v Britaniji, še posebej kar zadeva spodbojanje turizma in poslovnih stikov, kažejo na to, da je bila ta odločitev dobra. Tajvan je uspešna mlada demokracija, ki si z nami deli vrednote, podpira človekove pravice, mir, varnost in uspešnost ter blaginjo v regiji. Zato lahko samo imamo korist, če bomo spodbujali tesnejše gospodarske povezave s Tajvanom, kajti njihovo gospodarstvo vedno bolj raste in to je kot odskočna deska za naložbe v Evropi. V Kitajsko Evropa seveda postaja tudi vedno bolj priljubljena destinacija za študente, naprimer Tajvana ob Združenih državah Amerike. Te spremembe so zelo obsežne v vsakem pomenu. To je zelo pomemben znak naše podpore in solidarnosti s Tajvanom. Predsednik Mar je zelo navdihnjen vodja in zagotovil je dobre rešitve, da so se rešili izolacije, ki jim je jo nadala Kitajska. Hvala. Gospod Brgecijo, izvolite. Hvala lepo, gospod predsedojoči. Res bi se rad iskreno zahvalil poročevalcu, poročevalec je dobro izkoristil svoje sposobnosti in tudi svojo odločnost. Državam članicam je zagotovil, da odprava vizumskega režima za Tajvan ne bo privedla do kakršnih koli težav za Evropsko unijo. Vendar nisem tako zelo prepričan v to, kar je bilo storjeno pri Bosni in Albaniji. Govorite o tem, da bomo odpravili vizume tudi za Turčijo. Ne vem pa, ali sta parlament in komisija dobro opravila svoje delo na tem področju, ali sta res zagotovila varnost evropskih državljanov. Zato še s toliko večjo odločnostjo pozdravljam to poročilo. Zagotovo bo Evropski parlament jutri izglasoval to poročilo. Zgodovina seveda ni voda voda se seveda zna spominjati, kaj se je dogajalo v zadnjih desetletjih. Če se spomnite, kaj vse se je dogajalo na Kitajskem, kakšno zastavo so vihrali in tako naprej. Tako da Zahodna Evropa ne bi smela pozabiti na to, kaj je Kitajska včasih bila. Kitajci in državljani Tajvana so seveda dobrodošli tudi pri nas, v Padaniji na našem ozemlju že kar precej visoko kvalificiranih delavcev, ki prispevajo tudi k temu, da se ti državljani veliko lažje vključijo v našo družbo. Italijani seveda izvažajo ne samo svoje proizvode, temveč tudi načela spoštovanje manjšin, verskih, etničnih, spoštovanje človekovih pravic in tako naprej. Tako da dobrodošli tajvanski državljani v Evropski uniji in v Padaniji. Hvala, sedaj pa gospod Kovač. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Mislim, da lahko mirno rečemo, da je vizumski sistem učinkovito orodje. S tem lahko preprečujemo nezakonito preseljevanje v Evropsko unijo, preprečujemo pa lahko tudi nezakonito bivanje v Evropski uniji. Ko se odločamo o tem, katere države bomo uvrstili na pozitivni ali negativni seznam, moramo vsako državo obravnavati posebej. Analizirati moramo javni red in mir, razmisliti moramo tudi o zunanjih odnosih ter o drugih vidikih. Upoštevati moramo tudi vzajemnost. Ta mehanizem bi moral delovati dobro in vključevati vse države. Države lahko vrstimo le na pozitivni seznam le, če izpolnjujejo vse pogoje. Sedaj obravnavamo Tajvan. Tri države Evropske unije morajo še vedno zagotoviti vizum za svoje državljane, če želijo državljani obiskati Tajvan. Seznam moramo neprestano prilagajati. Žal pa mislim, da bodo države članice predlagale komisiji, kaj storiti. To je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 preklic vizumske obveznosti za državljane Tajvana. Mislim, da je to naš dolg. Tajvan je zelo pomemben trgovski partner Evropske unije, drugi partnerje Evropske unije že dlje časa lahko potujejo v Evropsko unijo brez vizumov. Tajvan je torej zelo pomemben partner, to je četrti najpomembnejši partner Evropske unije v Aziji. Prečakujemo, da se bodo gospodarski odnosi razvijali še naprej. Zavedamo pa se tudi, da obstaja sodelovanje na področju kulture, raziskav in razvoja, zato lahko opustitev vizumskega režima prispeva k temu, da se bodo tudi ta področja razvijala še naprej. Od naših partnerjev pričakujemo, da bodo tudi sami preklicali vizumske obveznosti za vse države članice, tiste tri države članice, ki morajo še vedno zagotoviti vizume za svoje državljane, bi morale k malu potovati brez vizumov. Tajvan je postal zelo bogata država, začeli so zelo skromno, migracijskih pritiskov s Tajvana ni, zato mislim, da lahko imamo samo pozitivne obete. Hvala. Naslednjih treh govornikov ne vidim, niti gospoda Obermajerja, niti gospe Flašikove Benove. Ni ju tukaj. Zato prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsedojočega. Vidim pa že gospod Andrikina. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospa komisarka. V celoti podpiram to, kar je povedal poročevalec in kar je povedal tudi gospod Kovačev. Tajvan je razvita država z visokimi tehničnimi in upravnimi standardi. Prav gotovo pa izpodnjuje vse standarde varnosti in kar zadeva tudi obmejnih postopkov. Zato pozivam kolegice in kolege, da sprejemajo predlog, da odobrimo preklic vizumskih obveznosti. Tajvan je prav tako član STO-ja kot območje enotnega carinskega območja, zato se ne smemo tukaj ustaviti, spodbujati moramo pristop Tajvana tudi k drugim mednarodnim organizacijam, naprimer Mednarodna organizacija za civilno letalstvo ali okvirna konvencija Združenih narodov za podnebne spremembe. Tajvan je država, ki si zasluži takšno priznanje, kajti gre za pomembnega partnerja Evropske unije v vzhodnoazijskem območju. Obeti kažejo samo na rast, to je v koristu obeh partnerjev. Zato si moramo prizadevati za krepitev sodelovanja. Eden od možnih razvojev, o katerih lahko razmišljamo, je, da bi okrepili trgovinske odnose s Tajvanom, še posebej sedaj, ko so podpisali ta zelo pomemben sporazum o gospodarskem sodelovanju. Opustitev vizumskega režima je ključnega pomena za to, da poglobimo odnose med Tajvanom in Evropsko unijo. Hvala. Hvala sedaj pa gospod Encijo za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi rad čestital kolegi Dias de Meris za pripravljeno poročilo. Pripričan sem, da bomo zelo verjetno to poročilo soglasno izglasovali. Vesel sem tudi, da komisija ustraja na načelu vzajemnosti pri odnosih s tretjimi državami. Tajvan bo lahko zagotovil svojim državljanom potovanje v Evropsko unijo brez vizumov, vendar bo moral enake možnosti zagotoviti tudi evropskim državam, tudi za Bolgarijo, Romunijo in Cipr. Združene države za Romunijo tega režima nepriznavanja, celo uvedle so dodatne stroške za pridobitev vizuma. Evropska unija bi morala odigrati aktivno vlogo pri vzpostavljanju načela popolnega spoštovanja in vzajemnosti. Tudi zaradi tega, ker je Evropska unija pristojna za to vrstne sporazume. Hvala.

To poročilo morda ne bo sprejeto, soglasno prav gotovo pa lahko računate na veliko večino, kajte to podpirajo večje politične skupine. Ne bom ponavljal besed, ki so jih povedali poročevalci, pa tudi vi, gospa komisarka. Seveda Tajvan izpolnjuje vsa merila, politična, gospodarska in tako naprej, za to, da bi ukrepili sodelovanje in za to, da bi odobrili preklic vizumskih obveznosti. Mislim, da se to mora zgoditi, kajti Tajvan je primer tega, kako lahko liberalna demokracija uspeva v vsakem kulturnem okolju. Preoblikovanje, ki smo mu bili priča v Tajvanu, je bilo uspešno, zato moramo to podpreti. Ob gospodarskih argumentih pa moramo upoštevati tudi to, kar je povedal gospod Borgecijo, namreč politični vidik. Vsi vemo, kako pomembno je to in zakaj moramo podpreti svoje tajvanske kolege. Hvala. Ja, dank, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tajvan bo na pozitivnem seznamu, torej Tajvanci bodo lahko brez vizuma pripotovali v EU in to me veseli. Vendar politika daje in jemlje in želel bi si, da bi Tajvan takoj za vse države EU tudi omogočil brezvizno potovanje. Do danes to ni tako. A Tajvan je samo napovedal, da bo to storil do konca leta. Upam, da bodo sledila dejanja, zaupam pa poročevalcu, ki bo to tudi upošteval in potem bom to podporil. Upam pa, da bo Tajvan vse skupaj razčistil in bodo vsi državljani EU lahko brez vizumov potovali na Tajvan. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bom predal besedo komisarki, da zaključi razpravo. Hvala, gospod predsedujoči, zelo na kratko. Še enkrat bi se rada zahvalila poročevalcu. Hvala lepa tudi za izraženo podporo predlogu, da se Tajvan predstavi na pozitivni seznam. Nekaj vprašanj ste imeli, ampak naj povem, da komisija zelo skrbno obravnava vse države, tudi Tajvan. Pri tem uporabljamo natančno metodologijo in pripričamo se, da so izpolnjeni vsi pogoji. Tako kot ponavadi smo tudi tokrat delo opravili zelo marljivo. Zadnji govornik je omenil, da bomo jutri bili priča tej zadnji odpravi tudi za tiste države, ki so še ostale na seznamu, tako da bo po jutrišnjem glasovanju spostavljeno celostno vzajemnost. Upam, da se bomo od jutri naprej lahko nadajali veliko boljšim odnosom med državljanjem Evropske unije in državljanom Tajvana. Hvala lepa predsedujoči in vsem članom za zelo dobro razpravo. Hvala lepa, gospa komisarka. Še poročevalec, gospod Jazdemera. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Seveda bi se rad najprej zahvalil za izraženo podporo iz vseh kolegov iz različnih političnih skupin. To se seveda spodobi storiti. Z velikim veseljem sem predstavil to poročilo na plenarnem zasedanju. Vesel sem tudi, da ste podprli delo, ki sem ga upravil. Vendar bi bilo nepravično, če ne bi izpostavili gospe komisarke Malmstromove, kajti ona je glavni krivec, da je spoh prišlo do tega poročila. Zahvaljujoč njej in njeni čudoviti ekipi smo uspeli dati temu doseju nov zagon, tako da je bilo pravici zadoščeno. Gospod predsedujoči, glede na to, kar sem povedal, se mi zdi, da bi lahko še enkrat čestitali tajvanskim oblastem in tajvanskim državljanom. Predvsem pa se mi zdi, da so naši diplomati v sodelovanju z izvrstnimi tajvanskimi diplomati, tudi tistimi, ki so prisotni v Bruslju, opravili izvrstno delo. Hvala. Najlepša hvala, gospod Diaz de Mera. Razprava je s tem končana. Jutri bomo o tem poročilu.